odbor za pravne zadeve je potrdil uh, pooblastila gospoda Kona od 24. februarja naprej ali ima dokaj proti. Potem je to.